zagotoviti boljše izobraževanje. Tudi pri širitvi Evropske unije smo se marsikaj naučili, poskrbeli smo za sodelovanje ljudi. Imam le dve pripombi. Prav gotovo ta instrument ni zastarel, mislim, da je to zelo aktualna zadeva. In milijarda evrov, ki bo na voljo za medregionalne inovativne projekte, bo prav gotovo veliko prispevala. Včasih so projekti morda premajhni, ni mogoče tega upraviti samo v eni regiji, ampak to zahteva sodelovanje več regij. V različnih projektih je tako tudi pri novih tehnologijah 3D tiskanju in tako dalje. Dobro je, da imamo zdaj tudi novi odbor za medregionalno sodelovanje. To je nova politika. Bravo. Exciting, da, ta nagovor je bil zelo vznemirljiv, ampak žal je potekal vaš čas. Zdaj pa v imenu socialistov in demokratov, gospa Breso. Hvala lepa, gospod predsedujoči že tretjič se bom oglasila, tudi jaz prihajam iz obmejnega območja in eh, za vse nas je seveda Interreg izjemen instrument za sodelovanje med različnimi regijami. Mislim, da je to tudi dodana vrednost tega programa. Evropska unija je v preteklih letih tudi zahvaljujoč interregu eh, zagotavljala rast in pa razvoj. V okviru programa Interreg so bili izvedeni številni projekti, ki so korenito spremenili življenje naših državljanov. Razvili pa smo tudi instrumente, kot recimo eh, Evropsko skupino za teritorijalno sodelovanje. Danes smo lahko ponosni, da smo tudi v težavnem obdobju uspeli zagotoviti dodatnih 11 milijard evrov za projekte v prihodnem finančnem obdobju. Na ta način smo krepko ukrepili sredstva, ki jih je predlagala Evropska komisija. Upam, da bo ta rezultat tudi potrjen. Hvala lepa, gospod predsedojočim. Mrčidež, najlepša hvala. Gospod Van Miltenburg v imenu skupine ALDE. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Čezmejno sodelovanje je eden izmed najvidnejših projektov Evropske unije. Program Interreg je dobro deloval v preteklih letih in je omogočil sodelovanje med ljudmi na različnih straneh meje omogočajo uporabo skupne infrastrukture in zelo me veseli, da Evropski parlament želi dodati 11 milijard za čezmejno sodelovanje, kajti ta sredstva še kako potrebujemo. Kolegi so govorili o medregionalnih inovativnih vlaganjih. Želimo ta vlaganja v akademske inštitucije. To pomeni, da bomo lahko združili naše vire na evropski ravni in na ta način ponudili nove proizvode in storitve. Zaradi tega je ta finančna podpora tako zelo pomembna. Pomembno je tudi, da zagotovimo vlaganja z namenom evropske dodane vrednosti kajti če vlagamo na evropski ravni, potem smo bolj konkurenčni v odnosu do ZDA in Kitajske. Boljše sodelovanje in pa boljša kohezija v Evropi pa lahko zagotovi tudi več delovnih mest in pa več rasti. Upam, da bomo kmalo lahko pričeli s pogajanji z svetom na temo te uredbe. Mislim, da je zelo pomembno, da zagotovimo da se eh, bodo novi programi eh, v okviru Interrega začeli izvajati že leta 2022. Hvala lepa. Najlepša hvala. Gospod eh, Rope ni v dvorani, zato dobi besedo gospod Celer. Um, komisar. Gospa komisarka. Zelo dobro je, da eh, to poročilo spremlja tudi razprava, kajti eh, to se je to poročilo tudi zaslužilo, čeprav eh, je bila najprej predvidena samo kratka predstavitev in čeprav ta razprava sedaj poteka skoraj da ob polnoči. Komaj da obstaja kakšno drugo politično področje, ki bi tako močno zaznamovalo Evropsko unijo, kot je eh, to čezmejno sodelovanje. Čeprav eh, meje komaj da še obstajajo in so izjemno prehodne, imamo v državah članicah še zmeraj različne sodne sisteme in pa upravne sisteme in to otežuje sodelovanje, čezmejno sodelovanje. Pri tem naj bi pomagal program Interreg, ta je namenjen eh, predvsem eh, strukur, strukturno šipkejšim regijam. Zagotoviti moramo širšo podporo čezmejnemu sodelovanju in eh, to zagotavlja tudi nov finančni predlog. Potrebno je poskrbeti, da bomo čezmejno sodelovanje ukrepili, da bomo ohranili finančna sredstva, vsaj ohranili, ki so trenutno na voljo in poleg tega moramo zmanjšati upravno breme. Čezmejno sodelovanje pa ne bo več omejeno zgolj na države članice, ampak bomo lahko to čezmejno sodelovanje povezali tudi z eh, instrumentom eh, sosedske politike. Kolega Arimund je pripravil dobro poročilo in mislim, da ga moramo eh, tudi večinsko podpreti v glasovanju. Se opravičujem, če sem bil nekoliko predolg, ampak mislim, da je to zelo pomembna tema in zaradi tega bi si za njo morali vzeti tudi nekaj časa. Hvala lepa. Se pa vsem strinjam z tvojim mnenjem, ampak danes je moja vloga tukaj, da se vste zagotovim, da se vsi držite časa za govor. Gospod Hetman. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Evropsko teritorijalno sodelovanje Interreg povezuje evropske državljane in eh, predstavlja enega izmed eh, temeljnih vidikov Evropske unije. Zaradi tega sem tudi tako vesel, da smo pomen tega programa potrdili v ločeni uredbi. Poenostavitev, paušali, poenostavljeni stroški, manjše upravno breme za prejemnike sredstev in pa lažji nadzor Vsi ti predlogi bodo zagotovili, da bo Interreg postal še bolj prepoznavn. Čezmejno sodelovanje je izjemno pomembno in končno se to odraža tudi v proračunskih predlogih. Upam, da bomo na ta način lahko popolnoma izkoristili potencijal programa Interreg. Vendar pa za prak za sofinanciranje znaša 85 odstotkov in glede tega sem eh, zaskrbljen. Eh, poleg eh, tega mislim, da tudi ni dobrodošla sprememba na M plus 3, kajti potem ne bo zagotovljenega dovolj časa za izvajanje programov. Mislim, da sem vam s tem prihranil nekoliko časa, gospod predsedojoči, čeprav se strinjam z pametnimi besedami gospoda Celerja. Ja prihranili ste nam nekaj sekund in strinjam se z gospodom Celerjem. Sedaj pa še podpredsednik Evropskega parlamenta, gospod eh, Valkar Selsiso. Beseda je vaša. Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči. V tem eh, času se veliko govori o zidovih. Ampak pravzaprav bi se morali osredotočati na dobrobit naših državljanov. Pri tem mislim tudi na Španijo in pa Portugalsko. Sodelovanje med obema državama že dolgo dobro poteka in to je zares izboljšalo življenski standard. Eh, recimo v Galiciji danes govorimo o programu Interreg in ta program je pravzaprav omogočil odpravo meja eh, med eh, Portugalsko in Španijo. Potrebno je zagotoviti dobro sodelovanje. Lahko se zgodi, eh, da bi bil regionalni sklad odpravljen v okviru prihodne finančne perspektive, ampak kohezijski sklad je vsekakor potrebno ohraniti kajti ta izboljšuje življenje naših državljanov eh, in enako velja tudi za program Interreg. Populizem eh, se krepi, ampak eh, z sredstvi namenjenimi bolnišnicam, izgradni cest in pa izgradni pomembne infrastrukture se lahko temu populizmu upremo. Potrebno je zagotoviti boljšo Evropo in eh, to lahko dosežemo tudi s programom Interreg. Najlepša hvala, sedaj pa prehajamo k prosti razpravi. Zahvaljujem se vam, da ste samo tisti, ki prej niste dobili priložnosti, prosili za besedo. Gospod Buda. Najlepša hvala gospod predsedojoči. Teritorijalno sodelovanje je zelo pomembno tudi za zagotavljanje kohezije. Je pomemben vidik za razvoj regij. Pobude v okviru skupine za evropsko teritorijalno sodelovanje so dosegli izjemne rezultate. Zaradi tega morajo države članice zagotoviti dodatne pristojnosti za te skupine lokalne in regionalne organe bi morali pozvati k ustanavljanju tovrstnih skupin. Te skupine so skupine regij, ki si prizadevajo za tesnejše sodelovanje. In zaradi tega je potrebno določiti tudi regionalne razvojne cilje. V Romuniji si župani prizadevajo za zmanjšanje upravnega bremena in za pridobitev evropskih sredstev in zato so poskrbeli tudi za ustrezne spodbude. Najlepša hvala, sedaj pa še zadnja govornica, gospoda Marto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mi nismo zadovoljni z opravljenim delom. Prvotni predlog Evropske komisije je vseboval številne kritične točke in na to smo se odzvali z predlogi sprememb. Še prav posebej smo dali ustrezen podmen eh, čezmejnim programom sodelovanja na pomorskem področju. Želeli smo zagotoviti sredstva, ustrezna sredstva za Interreg 11 eh, milijard Eh, želeli smo zagotoviti eh, tudi ustrezno predfinanciranje. Na ta način smo želeli zagotoviti zadostna sredstva za financiranje projektov na terenu. Vabim eh, vse kolege, ki želijo spremeniti absurdna pravila, da glasujejo za dva predloga sprememb, ki smo jih uložili v imenu naše, stavke, naše stranke z temi spremembami finančnega okvira za obdobje 2021-2027 bi lahko zares eh, spremenili smer plovbe. Hvala lepa. Najlepša hvala, da ste se zares držali časa. Sedaj pa gospa komisarka, beseda je vaša. Eh, hvala lepa. Gospod predsedujoči, spoštovani poslanci, spoštovani poročevalec, pozorno sem prisluhnila razpravi in lahko vam zagotovim, da bo evropsko teritorijalno sodelovanje ostalo pomemben del evropske kohezijske politike. Evropska komisija si je zapisala mnenja, ki so jih izrekli poslanci Evropskega parlamenta. Še prav posebej se vam zahvaljujem za podporo inovativnim ulaganjem glede na izkušnje iz eh, preteklosti, bo najbrž eh, popraševanje po teh eh, sredstvih izjemno veliko. Dragi kolegi, v preteklosti je ta program dobro deloval, danes želimo zagotoviti enostavnejši in učinkovitejši okvir in prepričani smo, da bo Evropski parlament pri tem naš pomemben partner. Najlepša hvala za vaše trdo delo in prepričana sem, da bo tekom rocun, eh, romunskega predsedstva tudi svet napredoval na področju eh, tega predloga in upam, da bo predlog sprejet leta 2019 in pravi čas pred eh, prihodno finančno perspektivo. Mislim, da se vsi dobro zavedamo, kako zelo pomembno je to. Hvala lepa tudi za to, da ste ostali tukaj tako dolgo in eh, želim vam tudi prijetno noč. Hvala lepa. Gospa komisarka, mi pa se zahvaljujemo vam, da ste tukaj z nami in da ste potrpežljivo ustrajali do konca razprave. Zadnjo besedo pa dobi poročevalec gospod Arimond. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Jaz imam čast, da spregovorim v zadnjih dveh minutah današnjega zasedanja, vendar pa mi to ne, bi, ne bo preprečilo, da rečem hvala. Hvala vsem kolegom, ki so sodelovali v tej razpravi. Hvala lepa vsem poročevalcem v Senci, ki so aktivno sodelovali v eh, pogajanjih in pri sejah poročevalcev v Senci. Zato imamo tako smiselno besedilo. Hvala lepa Evropski komisiji ki je ta eh, proces zelo aktivno spremljala in je bila zmeraj na naši eh, strani. In vse skupaj bi rad povezal še z prošnjo, da uspodbudimo romunsko predsedstvo, da hitro sprejme splošno mnenje, tako da bomo lahko pričeli z trialogom. In upam, da se bomo o tem dokumentu dogovorili že pred novim sklicem parlamenta. Želimo, da bi bilo besedilo pripravljeno za prihodne finančno obdobje in da bi vsi deležniki na terenu imeli na voljo besedilo, na katerega se bodo lahko pripravili, kajti programe je potrebno na terenu izvajati zelo hitro in zaradi tega bi se vam rad vsem zahvalil za odlično sodelovanje in upam, da eh, bomo program Interreg ohranili tudi v prihodnosti. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod poročevalec. Z tem je razprava zaključena. Glasovanje pa bo potekalo jutri in naše zasedanje se bo nadaljevalo jutri v sredo 16. januarja od 8.30 do 12.30 in od 15. do polnoči. Zapisnik je bil objavljen in je na voljo na spletni strani Evropskega parlamenta. Preden zaključim današnje zasedanje, pa bi se rače enkrat zahvalil komisarju.